liebe Kolleginnen und Kollegen. Hvala lepa, gospe in gospodje. Sledijo glasovanje. Začeli bomo s poročilom Nate Uiterbrück. Kdo je za? Dvignite roke. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Poročilo Mulder. Predlog spremembe v dveh delih. Prvi del, kdo je za?